Začenjamo z današnjo sejo. Prva točka na dnevnem redu je izjava komisije glede spostavitve enotnega digitalnega trga. Besedo takoj predajam Evropski komisiji, ki jo zastopa komisar Barnier. Dobro jutro, gospod eh, predsednik, eh, spoštovane poslanke in poslanci. današnja tema. Je seveda izjemno pomembna, ampak najprej bi se zahvalil parlamentu za podporo pri pomembnih pogajanjih v Marakešu. Pričemer ste skoraj soglasno sprejeli ustrezno resolucijo, gre za dostop eh, slepih in slabovidnih do knjig. To sledi temu, kar smo sklenili prejšnji teden. Kot rečeno, ste skoraj soglasno sprejeli resolucijo na to temo v imenu Evropske komisije, sem se zavezal, eh, da bom prispeval k sklenitvi tega sporazumu. Ta tema tudi ni daleč eh, od digitalnega eh, trga, ki ima izjemne potencijale. Če bi samo še 10 odstotkov več omrežij zgradili, potem bi dosegli veliko dodano vrednost. Če bi, če bi imeli 15 odstotkov namesto 5 odstotkov eh, prometa na digitalnem trgu, bi dosegli 2,6 eh, novih delovnih mest eh, za eno delovno mesto, ki ga izgubljamo na notranjem trgu. Naš cilj namreč je gospodarska rast. Malcolm Harbour je to povedal tudi v odboru IMCO. Pred eh, tremi leti smo sprožili pobudo k aktu za notranji trg, zdaj pa oblikujemo nov eh, okvir, zakonodajni okvir, ki bo pripomogal nadaljnemu širjenju digitalnega trga. Tukaj sledimo kontinuiteti, ki temelji na direktivi za varstvo potrošnikov, ki naj bi bila uveljavljena do konca leta. Ta naj bi povečala zaupanje potrošnikov v digitalni trg v zadnjih treh letih. Smo vse skupaj zapisali tudi v strategijo o digitalnem razvoju, kar je pristojna gospa Neli Krs, imamo akta 1 in 2 in potem načrt z eh, prioritetami v okviru akcijskega načrta za online storitve in digitalne storitve. Neli Krs in novi hrvaški kolega, ki je prevzel področje varstva potrošnikov, se ukvarjata za to temo. To so torej naši cilji. Digitalni notranji trg, enotni digitalni trg, je lahko velika dud v gospodarski krizi, seveda, ki še moramo popolnoma vzpostaviti, smo pa vse bliže cilju. Vse imamo tri, tri zakonodajna besedila, ki se s tem ukvarjajo in uh, za katere smo se dogovorili s vsemi inštitucijami. Tukaj imamo reševanje sporov za potrošnike, potem imamo uredbo o osirotelih delih, eh, prav tako pa inštrument za povezovanje Evrope. Čeprav tukaj nismo dosegli pričakovanega. Takšno je stanje, več o tem ne bi povedal, dejstvo pa je, da še pripravljamo zakonodajo osnutek o zakonodaje o skupnem prodajnem pravo, gospod Benin je za to pristojen, potem imam elektronsko identifikacijo in zaupne storitve, gospa Uskup je tukaj poročevalka, potem imamo snutek o varstvo podatkov, kjer je poročevalec gospod Keli. Tudi to je seveda zelo pomembno za to, da bi okrepili zaupanje v enotni digitalni trg. Potem imamo tukaj uredbo o Eh, avtorskih agencijah eh, in urejanje pravic eh, na območju držav članic. Poleg tega imamo še izdajanje elektronskih računov. Že sam razvoj elektronskega računovodstva bi lahko pripeljal do prihranka 2 milijard evrov pri javnih naročilih. And upam, da bomo do konca mandatnega obdobja eh, te zadeve dokončali. Tukaj imamo tudi akcijski načrt k eh, igram na srečo, online igram na srečo, poročilo Krojcman ter razvoj eh, računalništva v oblako. Gospa Kasilja Devera je za to pristojna. Potem pa imamo poročilo gospoda Švaba glede varnosti eh, spleta povezavi z eh, trenutnim bohunjenjem ZDA v Evropi in drugod. Pri vprašanju varstva podatkov in obrambe moramo v tem videti priložnost eh, za avtonomno razvijanje orodij strani Evropske unije. Zato imamo dva pomembna inštrumenta. Po eni strani računalništvo v oblaku, po drugi strani varnost eh, na spletu. Galileo pa prav tako sodi zraven kot tudi ohranjanje telekomunikacijskih podjetij v Evropi. Vse eh, skupaj imamo zdaj na mizi, čaka nas eh, veliko dela, kar je zapisano tudi v vaši resoluciji. Tudi gospod Čevrjen v delovni skupini obravnava eh, to temo, kar vedno znova ugotavljam tudi v skupini, ki jo vodi gospod Harbour. Tukaj lahko zadeve razvijamo naprej, osnutki so eh, pripravljeni tudi za razvoj digitalnega trgovanja. Začeli smo z običajnim posvetovanjem. Določili smo tri eh, pomembna področja v elektronskem poslovanju. Naslednji teden bomo imeli aktualizacijo programa za elektronske storitve plačevanja v priporočila poročilo Tiro o eh, predelavi direktive glede eh, plačilnih storitev, kjer bodo tudi specifični pragmatični predlogi povezani z odbori za izmenjavo. Izboljšati bo treba tudi dostop eh, potrošnikov do digitalnih trgov. Tukaj jim moramo dati več možnosti za izbiro načina plačina ter zagotoviti večjo tehnično eh, varnost, kjer obstajajo veliki pomisleki. Jeseni eh, bomo pripravili bolj učinkovit sistem za čezmejno dostavo blaga, ki se naroča po spletu, tudi na osnovi dela delovne skupine gospoda Ečevarnija. Tudi s tem bomo povečali zaupanje potrošnikov, kot tudi MSP-ev, ki bi radi delovali čezmejno. Radi bi izkoristili radi bi povečali doseg poslovanja preko spleta, če se mejna dostava blaga je še vedno 3 do 5 krat dražja kot za naročila znotraj države. Največ pritož pri potrošnikov se nanaša prav na težave pri dostavi blaga. Dobili smo veliko predlogov na to temo, tudi od eh, ponudnikov poštnih storitev kjer si želimo dobre ureditve. Potem imamo modernizacijo avtorskih pravic. Nove metode niso omejene samo na naročanje blaga. Imamo vedno več vsebin, ki se tudi virtualno posredujejo, kar lahko vpliva na eh, pravice avtorjev, zaradi tega, ker je avtorsko pravo urejeno na teritorialno. teritorialno. Avtorsko pravo ne sme biti ovira za gospodarski razvoj, ampak bi moralo olajšati razvoj z inovacijami. Decembra 2012 smo oblikovali nekaj predlogov glede tega, glede evropskih, vse evropskih licenc, pri čemer spremljamo predloge pri reševanju največjih pritožb potrošnikov, naprimer dostop do audiovizualnih audio vsebin, catch-up TV strani mladih. Glede te teme se je skupina večkrat sestala. In zdaj bomo imeli tudi plenarno zasedanje, ki bo napravilo umestno bilanco doseženega. Prav tako bomo ocenili, ali treba pripraviti nove eh, pobude, pri čemer moramo kot temelj postaviti eh, druge predloge. Na ta način bi lahko 2014 odločali o tem, v kolikšni meri bi bilo smiselno pripraviti nadaljne reforme. Ta možnost torej obstaja kar zadeva telekomunikacijski eh, trg, komisija se strinja z slabostmi tega trga. Gospa Trautmant je to jasno zapisala v svojem poročilu. Evropa izgublja mm, eh, v mednarodni konkurenci na področju telekomunikacij, zato je treba vzpostaviti nek enotni eh, trg eh, za skupnostne telekomunikacijske storitve. Tukaj želimo izpolniti dve načeli pogodbe eh, svoboda nudne storitev, to se pravi, da lahko vsak pod enakimi pogoji ponuja storitve, ne glede na sedež oziroma bivališče. Drugo pa je svoboda potrošnikov, državljanov, ki lahko uporabijo katerokoli storitev v Evropi. To so konkretne pobude. Pobudo Neli Krus eh, bomo pri, že do septembra pripravili ustrezne zakonodajne predloge za eh, svet, ki bo oktobra. Pri tem nam bo ta pobuda zelo pomagala. To je eno pomembnih eh, težišč poleg sprejema osnutkov, ki jih obravnavamo že sedaj. Želimo uresničiti dolgoročne trge, kot tudi kratkoročne trge, kot je pobuda o telekomunikacijah. Tudi danes boste govorili o pomembnih besedilih in treba bo eh, spremljati delo komisije javne razprave, ki jih bomo izpeljali skupaj z vami v septembru, oktobru in tudi novembru v povezavi z enotnim notranjim trgom so pomembne. Prav tako moramo voditi javno razpravo o notranjem, še posebej digitalnem trgu. Vrh, ki bo oktobra, bo komisiji ponudil priložnost, da oblikuje nove eh, pobude in pripravo ostrezne zakonodaje do konca mandatnega obdobja. Hvala lepa, gospod komisar. Zdaj prihajamo na govornike v imenu političnih skupin. Prvi govornik je gospod eh, Švab, ki pa ga ni v dvorani, potem pa gospod De Kampoš. Za socialiste in demokrate izvolite. Dobrega, senjor, <clears throat> senjor prezident, krije komisar. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Najprej naj med nami pozdravim komisarja, ki nam je omogočil razpravo o teh eh, temah. Hvala lepa tudi za program, ki ste nam ga pravkar predstavili. Zahvaljujem se tudi kolegicam in kolegam eh, Pablo Arias in Malcolmu Harbarju, ki sta nam omogočila pripravo soglasja. Gre za veliki ziv za Evropsko unijo tudi pri premustitvi trenutne krize z enotnim digitalnem trgu. Lahko približamo zadeve potrošnikom in povečamo ponudbo, saj bodo imeli potrošniki na voljo več storitev, olajšana nam bo tudi primerjava cen. Elektronsko poslovanje na notranjem trgu z 500 milijonov potrošniki, bo ukrepil tudi mednarodno trgovino ter prodajo v oddaljena območja. Imamo otok Isoro eh, v, eh, na Azorih, ki je na pol poti do ZDA, kjer imamo 400 eh, prebivalcev, ki vsi kupujejo po spletu. Potem pa po pošti dobijo dostavljene različne artikle, računalnike in vse ostalo. Ampak drugače bo treba še marsikaj doseči na notranjem trgu. Široko pa so ne povezave, visoko zmogljivi internet. Prav tako moramo zagotoviti ne diskriminacijo potrošnikov v skladu z pogodbo. Okrepiti moramo varnost spletnih strani in omogočiti varno plačevanje okrepiti računalništvo v oblaku in eh, podobne storitve, avtorske pravice, uveljavljanje avtorskih eh, pravic, pa tudi premostitev jezikovnih ovir. Za okrepitvijo zaupanja, kar je pomembno za potrošnike in prodajalce, bomo lahko gotovili, da je ta trg eh, že napredoval. Naslednja govornica je gospa Holza Alde. Gospod eh, predsednik, morali bi pozdraviti napredek na poti do enotnega digitalnega trga. To je namreč področje, kjer je Evropa dosegla otepljive rezultate za svoje državljane. Zdaj bomo imeli še dodatno zmanjšanje stroškov za gostovanje, kar je dobra novica od začetku počitnic moramo pa narediti še nekaj končnih korakov eh, za vzpostavitev popolnoma konkurenčnega notranjega trga, kjer plačevanje za gostovanje ne bo več eh, potrebno. Komisija je tukaj prevzela ustrezno pobudo. Rada bi povedala svojim voljivcem, da eh, ne bomo imeli stroško gostovanja ni čez pet let, ampak že drugo leto. In upam, da bomo imeli do naslednjega poletja še nekaj dobrih novic glede digitalne trga upajmo, da bodo eh, imeli na podeželju boljši dostop eh, do sodobnih storitev, sploh tudi širokopasovnih eh, povezav. Zagotoviti moramo tudi, da bodo starejši in invalidi dobili boljše, boljši dostop in da bodo lahko izkoristili priložnosti, ki jih ponuja sodobna tehnologija. Upamo, da bomo lahko okrepili zaupanje podjetij, da si prizadevamo za zmanjšanje ovir oziroma odpravo ovir za čezmejno trgovanje, kot je povdaril komisar Barnje. Upam, da bodo tudi naši MSP-ji lahko kaj potegnili iz teh pobud, ne samo high-tech eh, podjetja, ampak tudi običajna podjetja. Imamo celo Barrick upon Tweet, to je majhno mesece z majhnim MSP-jem, kjer se je eh, za začela neka kavarna ukvarjati eh, z spletno prodajo in prodajajo eh, svoje izdelke preko eh, spleta. To je prihodnost, ki si jo želimo. To je možnost za spostavljanje in ustvarjanje novih delovnih mest. Upam, da bomo lahko več naredili na področju spostavitve enotnega digitalnega trga. Hvala lepa. V imenu EKR gospod Malcolm Harbour. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Mogoče bi vas moral spomniti na to, da je osnova za to razpravo resolucija odbora za notranji trg Evropskega parlamenta, ki sem jo kot eh, predsednik eh, predstavil in Pablo Arias, ki bi govoril za mano, spostaviti smo želeli digitalni trg v središču pozornosti. Sam in Antonijo sva se obalo od tega vprašanja. Mogoče bi vas lahko prosil, gospod predsednik, oziroma vprašal, da čeprav imamo parlamentarno resolucijo, avtorja nista bila povabljena, da otvorita to razpravo. Seveda pa je lepo, da imamo komisarje tukaj, ampak eh, morda bi bilo bolje, če bi to postavili v okvir naše resolucije. Odbor za notranji trg eh, se stalno ukvarja z temami, ki zahtevajo ukrepe za spostavitev notnega digitalnega trga. V zadnjih eh, petih mesecih je kolega vodil skupino z eh, vsemi eh, predstavniki vseh odborov, gospod Dekapo je bil tudi v njej. Zato bi se še posebej zahvalil drugim odborom. Imeli smo pravne zadeve, kulturo, zaposlovanje, trgovino. Naše sporočilo je, gospod komisar, kot ste povedali tudi vi, da gre za zelo kompleksno področje, vendar pa zahteva politični okvir, tako da bi lahko napredovali. Pripravili smo akt o enotnem trgu in ko bo prišel oktobrski vrh, upam, da boste pripravili uh, končne uh, ukrepe. Sicer bi si želeli, da to storite pred eh, vrhom. Morda se bo to tudi zgodilo. To je v bistvu jedro našega sporočila danes. Prosim vas, da si pogledate podrobnosti naše resolucije, ki uživa podporo celotnega Evropskega parlamenta in pri tem je sodelovalo veliko ljudi. Naj na koncu nekaj povem glede zaposlovanja, o čemer govorite, gospa Hol. Mislim, na seji tega odbora o digitalni agendi. Takrat eh, smo imeli kar nekaj primerov, kot eh, jih je omenjal gospa Hor, ljudje berijo on tweet, eh, tiste kavarne, ki jih prodaja preko spleta, kot nekaj, kar omogoča notni digitalni trg. Ampak to ni bilo v središču pozornosti, prej smo imeli zaposlovanje mladih, imamo pa veliko pomanjkljivost pri digitalnih sprednostih. Če bomo ta denar uporabili za to, da mlade z digitalnimi sposobnostmi in spretnostmi vključimo v takšna podjetja, bodo, in, tako da bodo lahko omogočili izvajanje eh, spletnega poslovanja, potem bomo s tem ustvarili priložnost za stvarjanje še več delovnih mest. In eh, to bi bil naš prispevek eh, dela na enotnem digitalnem trgu. Hvala lepa, gospod Harbor. Gospod Arias.

In to je cilj, ki smo si ga zastavili na začetku našega mandata, da se dopolni in dokonča eh, enotni digitalni trg in da izkoristimo vse priložnosti digitalne ekonomije. Tukaj v tem parlamentu smo sprejeli predtem že poročila, eh, ki so tudi vodila k temu cilju. Septembra 2010 eh, je šlo za Eh, dopolnitev trga eh, o elektronskem trgovanju oziroma za elektronsko trgovanje. Potem smo ustvarili delovno skupino za enotni eh, digitalni trg, ki deluje že več kot dve leti in pol in je imela 16 sestankov. Sodelovalo pa je povprečno 70 poslancev na posameznih sestankih. Eh, to so bili eh, naši poslanci, prišli pa so tudi strokovnjaki, podjetniki in tako naprej. Na enem teh sestankov je sodelovala tudi Neli Kröz, eh, podpredsednica komisije in komisar Barnier junija 2012. Ta resolucija prinaša zaključke dela številnih sestankov in pa tudi zaključke poročil, ki sem jih prej omenil glasovali pa bomo še o nečem pomembnejšem. Tukaj bomo zaključili ta eh, krok, ki smo ga začeli pred eh, nekaj leti. In eh, druge institucije, komisijo in svet, prosimo, da se zavežeta v enaki meri politikam, o katerih govorimo. Veliko dela je bilo opravljenega, veliko odločenosti smo pokazali in želimo, da iz besed nastanejo tudi dejanja. Tudi komisari so prispevali k temu, da smo blizu e, zaključka enotnega digitalnega trga. Številne zakonodajne in nezakonodajne pobude smo tudi sprejeli in e, želimo e, resnično doseči napredek pri doseganju tega cilja. Poleg tega želimo dokončati delo na področju reševanja spletnih sporov potem uh, izboljšati varstvo podatkov na spletu in tako naprej. Eh, želimo to doseči, eh, upam, da bomo te sanje spremenili v resničnost in bomo vzpostavili resničen enoten digitalni trg v Evropi, da bomo na ta način tudi na nek način presegli krizo. Hvala. Hvala lepa. Prosim vas, da se držite odmerjenega časa za govor. Naslednja je gospa Gebhardt. Hvala lepa, gospod predsednik. Obstane varnost, da bodo mnogi potrošniki, da potrošniki ne bodo mogli slediti digitalnemu trgu. Zato potrebujemo boljši dostop do eh, spletnih storitev za vse državljanke in državljane Evropske unije. Dostop do spletnih storitev iz gradnja hitrega širokopasovnega omrežja, nadgradnja tehnične infrastrukture. To so zadeve, ki jih bomo našli v tej resoluciji. Zahvaljujem se pri gospodu Ariasu in gospodu Koreji, ki ste opravila odlično delo na tem področju. To so tiste teme, ki se jih moramo lotiti. Neutralnost omrežji pa je zato osnovni pogoj, če želimo to doseči. Zato me nekoliko čudi, da je ILS k temu vprašanju zahtevala eh, glasovanje po delih. A to je omaknjeno, gospod, gospod Švab, vidim, da ste kdaj tudi razumni, hvala lepa. Kajti prav ta neutralnost omrežji je ključnega pomena zagotoviti moramo, da vse državljanke, državljani, vse prijetnice in podjetniki, tudi tisti, ki živijo na eh, podeželju, dobijo dostop eh, do eh, spleta, enak dostop z enako hitrostjo. Zato moram poskrbeti tako, da bomo zagotovili enakopravn dostop. Mislim, da je naša resolucija zelo dobra in se že veselim glasovanja, ki bo sledilo. Hvala lepa, gospa Gebhardt. Naslednja je gospa Marjete Šate. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Gre za eno najpomembnejših dediščin eh, Evropske unije. Je pa tudi nekaj mit, se še ni eh, dokončan ta digitalni eh, trg. Premustiti bo treba še veliko ovir in sprostiti milijarde milijarde evrov za spodbujanje gospodarskega razvoja v Evropi. Veliko moramo narediti, zato da bi bil naš digitalni trg najbolj konkurenčen. To pa moramo storiti v, za naslednjo stoletje, ne za prejšnje stoletje. Pri tem moramo tudi harmonizirati avtorske pravice trenutnih, zelo fragmentiran sistem, ki ureja Eh, čase, ko smo imeli še samo tiskane medije, ne odraža duha časa, zato moramo omogočiti dostop do kulture in informacij. Ne smemo nepoproporcionalno ščititi posameznih trgov, potrebujemo konkurenco. Zato je tudi skrajni čas, da se neutralnost omrežji upiše v zakone. Moramo eh, tudi zagotoviti ustrezno zaščito prosto dostopnega eh, spleta prosto dostopni dopadki, eh, podatki, eh, elektronske storitve, vse skupaj mora prinesti koristi za naše državljanke in državljane. Hvala lepa. Naslednji je gospod eh, Bejelan. Hvala lepa, kar zadeva dokončanje enotnega digitalnega trga. Bomo s tem prispevali k gospodarski rasti in zagotavljanje in vzpostavljanje večjega znanja v naši družbi. Zato moramo spodbujati širokopasovne povezave in podjetništvo eh, preko spleta, kar velja tudi za čezmejno trgovinsko izmenjavo. Zato moramo, se moramo osredotočiti na odpravo ovir v skladu z političnimi ambicijami, sploh kar zadeva dvojno eh, davčevanje, elektronsko računovodstvo in podobno. Investicije eh, potrebujem tudi v infrastrukturo na marsikaterem eh, območju, kjer je potrebna tudi izgradnja omrežji. Prav tako moramo zagotoviti neutralnost omrežji, za kar so potrebni programi pomoči na, tudi na področju storitev. Na ta način bomo zmanjšali brezposelnost. Hvala, sedaj pa gospod Švab. Hvala lepa, gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi. Najprej bi se zahvalil kolegu Pablo Ariasu in pa poročevalcem v senci drugih političnih skupin, da so pripravili osnutek za današnjo zasedanje digitalni notranji trg in digitalna revolucija je revolucionirala evropsko gospodarstvo in s tem državljanom in potrošnikom odprla nove možnosti. S to novo stvarnostjo in s tem novim izhodiščem in s pričo težav zaradi finančne in gospodarske krize je naša dožnost, da skušamo priložnosti, ki so v tem razvoju, izkoristiti za vse državljane Evropske unije. Zato je cilj resolucije, da si skupaj prizadevamo tako oblikovati okvirne pogoje v notranjem trgu, da bodo dejansko vsi državljani lahko profitirali od tega notranjega trga, kajti danes je žal tako, da je razdrobljenost uh, zelo zavirajoča, predvsem tudi zaradi zakonodaje. In uh, eh, gospod Rautman tudi pravi, da bi poenostavili roaming, tudi drugi so se zauzemali za druga področja. Sam sem se zauzemal za direktivo za potrošnike in sem ugotovil, da 27 nacionalnih režimov vodi do tega, da potrošnik nima možnosti nakupovati tam v tujini, kjer bi to želel. In to stanje dolgoročno ni spremljivo, tudi če je za tiste, ki danes profitirajo tega sistema, torej držav članic, ki. Uh, uh, jim ni treba prilagati, prilagajati uh, zakonodaje in od tega potem profitirajo monopolisti. Torej, tu moramo, to moramo spremeniti. Tretjič, moramo jasno povedati, kako bodo lahko potrošniki profitirali od digitalnega notranjega trga. Študije obstajajo, ki trdijo, da tam, kjer imajo potrošniki možnost, je možna 20-odstotna rast gospodarska rast in pa 25 odstotno povišanje delovnih mest. Hkrati pa so možni tudi prihranki stroškov za potrošnike. Ampak, gospod predsedujoči, za to so potrebne naložbe, prizadevanje in to najdemo v tem dokumentu, ki ga upam, da hmalo dobili. Hvala. Dziękuję bardzo, panie pošle. Następnym... Hvala lepa. Naslednji gospod Vajden Holcner. Hvala lepa. Digitalni enotni trg je bistveni za potrošnike. Napredek je bil že narejen, odkar je bila sprejeta agenda, ampak če želimo doseči cilj najboljšega dostopa, zaščite eh, neutralnosti mreža, mreže, potrebujemo dodatne ukrepe. Vsak potrošnik mora imeti dostop do spletnih storitev in do vsebine zagotavljanje širokopasovnega dostopa do interneta in pa hitre, hitri internet je potreben za vse državljane. In le tako bo lahko visoko število potrošnikov dostopalo do teh storitev. Clear, simple. Napredki tudi na področju kulture potrebujejo pa tudi zaščitavtorskih pravic in uh, drugih pravic. Hvala. Sedaj pa gospa McLarkin. Digitalni enotni trg bo pomagal izkoristiti potencijale tega in to mora biti ključni cilj Evropske unije. Tu, ta trg bi lahko prispeval 800 milijard evrov k um, pror, evropskemu proračunu. Zato je potrebno politična volja v evropskih eh, državah in v institucijah. Številne, številne dejanja so bila že predlagana za um, zaključitev digitalnega enotnega trga, to so naložbe v mreže in druge storitve. Vendar pa sem skeptična zaradi um, člena, ki ga je dodal uh, odbor za pravne zadeve in naša skupina bo glasovala proti temu. kaj ti ni potrebe po skupnem, po skupnem zakonodaji na področju pravne zakonodaje. Pozdravljam pa tudi predloge gospe Harbr, ki so nujni za um, zaključitev, zaključek tega trga. Hvala. Sedaj pa gospa Pilar de Castilla Verde. Hvala, predsedujoči, eh, spoštovani komisar. Moramo čim bolj učinkovito uh, izrabiti svoj čas za govor. Uh, jaz in vsi kolegi, rada bi eh, vseeno čestitala kolegoma uh, Harborju in Ariasu. Eh, informacijske in komunikacijske tehnologije vsekakor pospešujejo razvoj tega našega projekta, ki je v srcu projekta Evrope in sicer gre za Evropski notranji trg. IKT služijo temu, da se eh, čim bolj poenostavi in eh, sicer ne samo v, ne v zadnjih desetih, ampak morda petih letih, da se poenostavi notranji trg. Eh, to imenujemo digitalni trg, ampak pravzaprav gre samo za en vidik evropskega notranjega trga. Želim se osredotočiti na en vidik, ki Eh, se mi zdi, da ga še nismo dovolj obravnavali. Eh, in sicer mi vsi, ki eh, si prizadevamo za popolno digitalizacijo javnega sektorja, to je ključnega pomena. Ta sektor ima odločilen pomen v Evropi. Tukaj se pospešujejo stvari in če želimo ta sektor digitalizirati, če želimo digitalizirati javno upravo v Evropski uniji, potem bomo spodbujali tudi razvoj notranjega trga in s tem seveda evropskega digitalnega trga. Najlepša hvala. Naslednjo mluvčinjo je gospod posel Kameri Ver. Hvala. Naslednja gospa Kameri Ver, izvolite. Ja, dank, hvala, gospod predsedujoči. Tri zadeve so pomembne za zaključitev tega trga. Prvič uspeh interneta je posledica odprtega značaja, samo z jasnimi zakonskimi varovalkami se lahko zagotovi varnost. Zahteve po transparentnosti, kot jih predlaga komisija, niso zadostni. Moramo tudi biti pozorni na interoperabilnost ponudb, zato da se bodo lahko ponudbe tudi razvijale in združevale. In le od teh dveh temeljnih načeljih je odvisna svoboda dis, oziroma odsotnost diskriminacije. Želimo tudi krepiti gospodarstvo. Cilj mora biti pravičen, eh, pravični interesi med potrošniki in ponudniki, ki bodo tudi spoznali potencijale kulturne in kreativ, kulturnega in kreativnega gospodarstva in jih spodbujali. Zato potrebujemo bolj sodobne avtorske pravice in bi si želela več na tem mandatu. Tretjič, visoka medijska kompetenca vseh bo bistveno prispevala k eh, rasti tega trga. Vsak mora samostojno imeti možnost koristiti eh, možnosti digitalnega trga. Potrebujemo visoko raven varstva podatkov in upam, da bo to poročilo sprejeto. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji gospod Tošenovski. Vážený pane predsedo, pane komisaři, rozvoj jednotného... Hvala lepa. Razvoj digitalnega enotnega trga je bistveni za povečanje konkurenčnosti evropskih držav na globalnih trgih. Različne cene storitev, različna pokritost, različne hitrosti spleta in različne povezanost, to so bistvene ovire za vzpostavitev enotnega trga. In Popraševanje po posredovanju podatkov bo v prihodnosti večjo tudi zaradi um, računa, računalništva v oblakih. Države članice si morajo prizadevati, da najdejo skupne rešitve uh, za te težave. Razvoj širokopasovnega interneta v vseh delih Evrope je bistven predpogoj za pravi digitalni enotni trg. Program za podporo um, širokopasovnega uh, interneta, bi moral tudi k temu prispevati. Sem poročevalec za to področje. Hvala. Hvala lepa. Naslednja gospa Hanzlik. Panie przewodniczący, panie panowie. Jednolity rynek cyfrowy. Spoštovane gospe in gospodje, digitalni notranji trg je pomemben za podjetja, evropska podjetja, ki delujejo čezmejno. Uh, se morajo spopadati z različnimi pravnimi sistemi in to povzroča visoke stroške in to je ovira ravno za mala in srednje velika podjetja. Ravno ta pa so v preteklih letih zagotovila do 85 odstotkov delovnih mest. Potrebujemo torej priložnost, da lahko to tudi premagamo čezmejno, zato da bodo lahko ta podjetja delovala tudi mednarodno. In veselim se pobude, tudi kar se tiče varnosti pri plačilnih storitvah. To je pomembno za MSP-je, ki pričakujejo konkretna dejanja. Spostavitev notnega digitalnega trga bo omogočilo tudi um, nova delovna mesta. Potencijal je torej izjemen, gre za priložnost za dobro delujoče internetno gospodarstvo, pa tudi za druga področja treba je zmanjšati administrativna bremena. Enotni trg mora biti dejstvo, mora delovati, kajti drugače um, podjetja ne bodo zaupala spletu, kajti bali se bodo um, posameznih stroškov. Vse to je pomembno za enotni trg in zahvaljujem se poročevalcu. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Gospa Trautmann. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Vsi si želimo spostavitve digitalnega enotnega trga. Tri pripombe imam. Komisija ima instrumente, ki bi jih lahko bolje izkoristila. Naprimer, določbe v zvezi z, digita, eh, z telekomom. Lahko bi okrepili digitalni trg da bi s tem, da bi izkoristili razširjene trge. To je instrument, ki ga je treba izkoristiti. Potem infrastruktura. Zaključili smo s, telekom, s področjem telekoma in tu imamo grozno bilanco. Ena milijarda je samo ostala v instrumentu Connecting Europe, ki je namenjena za omogočanje uh, dostopa do širokopasovnega interneta. Ampak enotni trg bomo imeli samo, če bodo vsi imeli dostop do interneta. Potem imate celo vrsto osnutkov, zakonodajnih osnutkov in tu kaže, da želite imeti celostni pregled in tu je veliko v zvezi z zaposlovanjem, varstvom potrošnikov in drugim. Hvala, gospa Maze Kukovi. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovani komisar zahvala poročevalcem za izjemno zanimivo in pomembno poročilo. enotni digitalni trg bo v prvi vrsti omogočal večjo mobilnost srednje velikih in malih podjetij pri tem bo seveda tudi znižal njihove stroške poslovanja pomembno pa je da tudi v javnih ustanovah in v javnem sektorju pride do znižanja stroškov in s tem tudi do znižanja davkov v končni fazi za davkoplačevalce enotni trg bo podpiral čezmejno eh, eh, eh, zdravljenje pacientov in tudi učenje na daljavo predvsem starejših kajti starejši je nujno da se poučijo o uporabi digitalnih orodij širše zaradi tega ker na srečo mladim so ta znanja položena že v zibelko. in še o varnosti evropejkam in evropejcem je nujno vliti tudi zaupanje v digitalna orodja in digitalne sisteme glede varnosti in njihove zasebnosti ne glede na to, v katerem sektorju se nahajamo, digitalne rešitve v, za podjetje so odlične pospeševalnik rasti, to velja tudi za MSP, je nove tehnologije. Vključevati nove tehnologije pomeni, da bomo lahko hitro, učinkovito in gospodarsko dejavni, gospodarno dejavni. In zato potrebujemo pravo strategijo tudi za računalništvo v oblakih. To pomeni, da prihajamo v tretjo fazo digitalizacije s to infrastrukturo in tu lahko pokrijemo tudi investicijske oziroma lahko znižamo investicijske stroške z mesečnimi um, naročninami in tako naprej. Digitalizacija spreminja podjetja, pa tudi odnose med ljudmi, med delodajalci in med strankami. Gre tudi za to, da ne smemo izgubiti spred oči človeškega faktorja, to pa je težava, pred katerim so danes eh, tudi ameriški deležniki. Gre za premagovanje um, nadzornih programov, kot je prizem. Evropski zakoni pa ščitijo zaupnost podatkov, zato moramo dati prednost lokalnim ponudnikom, v naši zakonodaji, zato velja, da razvijemo, uh, velja razviti evropske ponudbe, ki bodo lahko konkurenčne. Hvala lepa. Hvala. Sedaj pa imamo pet prijav za postopek, ko imite pozornost eh, predsedujočega, najprej gospod Užatom. Hvala lepa. Danes smo veliko govorili o tej temi in strinjam se, pri digitalnem trgu smo marsikaj dosegli in veseli me, da lahko danes intenzivno govorimo z vami o tej temi. Moramo pa tudi pomisliti na to, da šest od desetih elektronskih trgovin deluje mednarodno, torej potencial še ni izkoriščen, različne davčne stopnje so tu, potem uh, poštna dostava čezmejno ni učinkovita, veliko je torej še dela. Potrebujemo predvsem zaupanje in pa okrepljeno varnost in preglednost na notranjem drgu na digitalnem področju. Liberalno kolegica bi spomnila na to, da nas liberalci niso podprli pri nižji stopni roaminga oziroma gostovanja. Upam, da se bo to spremenilo. Moramo bolje komunicirati z državljani, z podjetji, z potrošniki. Ljudje morajo koristiti svoje znanje in svoje izkušnje, potem pa bo trg bolj odprt in bomo imeli večje možnosti, da iz, se izkopljemo iz krize. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je gospa Lohpilar mr president and thank you to mr arias mr de campos and to our gospa Steiner. Hvala lepa. Strinjam se z gospo Gebhardt v zvezi z vključevanjem in v zvezi s šakejem, v zvezi z javnim znanjem in tudi v zvezi z javnim izražanjem. Zato je dostop zelo pomemben številne knjižnice trenutno nimajo um, dostopa do digitalnih knjig. Znanje ne sme imeti previsoke cene, saj želimo imeti gospodarstvo, ki temelji na znanju. Če želite preprečiti apartheid pri knjigah med tistimi, ki si jih lahko privoščim in tistimi, ki si jih ne morejo privoščiti, potem potrebujemo ukrepe na evropski ravni in sedaj imamo priložnost in če želimo zagotoviti, da bodo imele knjižnice knjige v elektronskem formatu, potem je to bistvenega pomena za prihodnost Evrope. Hvala. Hvala lepa, naslednji gospod Melcer. Hvala, gospod predsedujoči, kar se so uporabniki interneta vedeli, že dolgo je sedaj potrdila študija. Koristni uporabniki od svojih ponudnikov ne dobijo zadostne hitrosti, ampak le dve tretjini tega, kar pravzaprav plačujejo. Uh, ponudniki mobilnih storitev se v pogodbah zavarujejo za klauzulami v zvezi z široko pasovnimi koridori in podobnem. Seveda je dejanska hitrost prenosa odvisna od številnih dejavnikov, oddaljenost od eh, razdelilnih omaric, potem eh, kakovost kablov in tako naprej. Številnim ponudnikom oziroma koristnikom ne gre za um, moč in za kakovost, ampak gre za to, da je sploh eh, storitev dostopna, kajti tudi malo slabšo kakovost smo pripravljeni sprijeti in pa to, da včasih odpade, če se ne zgodi pogosto. In um, Je pa bistveno, da so dostopne te infrastrukture tudi tistim, ki želijo eh, doma opravljati svoje delo. V naslednjih študijah moramo torej okrepiti, okrepljeno preučiti eh, tudi regionalno porazdeljenost. Hvala lepa, gospa Jazovecka. Hvala, gospod predsedujoči. Nove tehnologije so izjemno pomembne v programu Evropske komisije za pospešitev evropskega digitalnega gospodarstva. Dostopna mreža evropejcem omogoča, da se na svetu kažejo bolj konkurenčni. Mreža je velika priložnost za trg, predvsem tudi kar se tiče čezmene trgovine in to je ravno danes izjemnega pomena. Moramo pa videti tudi, kje so grožnje pri internetu in novih tehnologijah komunikacije. Pomembno je, da je Evropska komisija aktivna pri boju proti takšnemu groženju zaradi dinamičnega razvoja spleta. Če se kradejo identitete in denar, če prihaja do goljufi na spletu, potem je treba to okolje oblikovati na novo in odzivi na te grožnje morajo iti korak, v korak v, s časom z, z razvojem interneta. Hvala lepa. Sedaj pa še gospod Kelly. Eh, Hvala lepa. Gospod Barnier in pa eh, govorci v parlamentu so izpostavili pomen digitalnega notnega trga in seveda je to nujen pogoj za razvoj našega našega gospodarstva, potrebna je popolna digitalizacija javnega sektorja, razvoj e-zdravja, e-trgovine in predvsem mora biti visoko hitrostni internet na voljo v celi Evropi. E-trgovina je bistvena moramo spodbuditi ljudi in podjetja, da bodo trgovali preko spleta, ampak moramo tudi ponuditi orodja za to, da bodo lahko to storili. Rad bi spostavil nekaj, kar se je zgodilo tudi v našem, v mojem volilnem okolju in se je tudi razširilo 29. januarja. Je bil sprožen eh, program, ki pomaga mladim da um, osvojijo znanja kaj, eh, v zvezi z internetom, kajti teh znanja je še vedno premalo. Hvala lepa. Sedaj pa še gospa Sarja Saja. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod Barnje. Zahvaljujem se komisiji za sporočilo z preteklega tedna. Komisija želi odpreti, odpreti oziroma uvesti odprto kodo in od eh, širitev digitalnega trga zahteva pravilno delujoč sistem, kot je naprimer sistem SEPA prihajajo pa vznemirljive novice iz Evrope. Sistem SEPA ne napreduje tako, kot bi si to želeli. Pravzaprav smo želeli do 2014 vse zaključiti, vendar kot se zdi, to ni tako. Sedaj sprašujem komisijo, kako izgleda februar 2014, ali bomo do takrat lahko v celoti uvedli SEPO in kako je pri uvedbi za uvedbo sistema se pa v državah članicah. In zahvaljujem se tudi za to, da se uvaja e, da se uvajajo e-računi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Skušal se bom na hitro odzvati na posamezne prispevke. In Treba je povedati, da je vaš parlament pri tej temi, predvsem pa vaš odbor za notranji trg z gospodom Harborjem in z drugimi, bil zelo dejaven. Zelo prizadevno ste delali pri celi rezoluciji, ki je prijela tudi široko podporo v političnih skupinah in po mojem mnenju je to tudi pomemben element za našo podporo in za našo spodbudo. Tu se zahvaljujem gospodu Harbarju in gospoda Čivarju. Pred tedni sem bil vključen v njihovo njuno delo in to je res zelo ključna resolucija. Gospod Ratman, tudi vi ste rekli, da bi No, eh, prej sem omenil številne besedila, določene že obstajajo, določene nastajajo in treba je razviti nek splošni pregled, kot ste tudi sami rekli, o digitalnem notranjem trgu, zelo enotnem trgu. In tudi predloge bomo pripravili za naslednji svet oktobra. Več govorcev, gospod Bielan, pa gospod Švab in gospa. Galo, gospod Molcer, gospod Keli, so tudi omenili naložbe v računalništvo v oblakih. Vi ste, gospod Trautmo, namenili tudi instrument za povezovanje Evrope in sam sem povedal, da tu še ni dovolj sredstev namenjenih za te instrumente in res gre za to, da vlagamo v digitalizacijo za to, da zagotovimo to preprečevanje diskriminacije. K temu se bom še vrnil. A ravno zato, sem tudi v drugem delu svojega dela v zvezi za finančno regulacijo pripravil to zeleno knjigo. Kako lahko pomagamo tudi z zeleno knjigo oziroma z tem delom za bančništvo, finančništvo, za um, davčna pravila ali pa tudi strani kreditov, strani Evropske banke. Torej, kako lahko dolgoročno podpiramo naložbe, ki jih seveda potrebujemo za razvoj tega digitalnega notnega trga. Instrument za povezovanje Evrope tu ne zadostuje sam. Vem, da se zauzemate za državljane na področju tudi varstva podatkov. Če tu lahko potegnemo nek nauk in tudi iz krize potegnemo nek nauk, kar se tiče zvezi z um, špioniranjem v Evropi, potem uh, je to ta nauk, da potrebujemo politično voljo za to, da bomo lahko um, našli poti za ohranjanje evropske neodvisnosti. In sem sodi seveda tudi računalništvo v oblakih. Pri tej temi imamo več orodi za to, da lahko zagotovimo to strateško smerjenost Evrope. Tu izvajamo dejavnosti, za boljše, boljšo uporabo pravil v zvezi s telekomom in telekomunikacijam. In trgi so preveč razdrobljeni, preveč nacionalno obarvani. Gospa Kruz bo za področje telekomunikacij tudi v septembru nekaj predložila in tu lahko z vašo podporo se razvijemo v smeri pravega enotnega trga. Več poslancev je omenilo nediskriminacijo, tudi kar se tiče geografske lege. Veste, da so zame najbolj odaljena področja, so mi zelo pri srca, tudi ovire, ki jih imajo. Obstaja ta diskriminacija, ker so nekatere regije zelo oddaljene, zelo visoko ležeče ali kakorkoli. Tudi gospa Gebhardt je omenila to točko. Uh, In ne želim pozabiti omeniti, kar je bilo povedano v zvezi z diskriminacijo med generacijami. To je omenila tudi gospa Kamarevard. Prav imate. Ne sme priti do geografske diskriminacije potrošnikov, zato bomo k malu tudi objavili smernice v zvezi z 20. členom direktive o storitvah tudi gospodu Weidenholcu in gospe Kamerevred, ki sta govorila o avtorskih pravicah, bi rekel, da dela, ki jih vodim že tri leta in tu smo na mizo dobili številne besedila in morda svet ali vi niste vsega sprejeli. Skratka, s tem skušam doseči, da se avtorske pravice posodobijo, da se prilagodijo sodobnim časom in tu gre tudi za enotni trg, gre za internet kot dostop do čim več oziroma dostop čim večjega števila državljanom do osebin. Besedila, ki sem jih predlagal, nekatera so bila sprijeta in upam, da bo to kmalo vodilo do več ozemeljskih eh, dovoljen, tudi v zvezi z avtorskimi pravicami. Gospa Hol in Rozatun sta omenili roaming, gostovanje prvega julija je začelo veljati še znižanje eh, cen. To so pobude, ki so že v teku, tudi Nelikrius je potrdila, da morajo v določenem roku stroški gostovanja popolnoma zginiti. In zahvaljujem se tudi za vabilo v spletne kavarne čim lahko zapustim pisarno, sem vesel, da lahko pripotujem v take kraje, torej z veseljem bom prišel tudi k vam. In pri internetu je marsikaj še malo ozadaj, ampak to so odizran gospa Gepat in gospa Šalke sta omenili močne in hitre infrastrukture tudi pri širokopasovnih mrežah gre za dostop za vse. Mislim, da bo instrument za povezovanje Evrope tu prispeval. Po, omenil sem tudi še dve pobudi, ki bo sta leto sproženi pod vodstvom gospe Cruz. Kar se tiče odprtih standardov, tudi tu moramo še razjasniti svoje stališče, to tudi želite. Torej, komisija bo tu pripravila sporočilo predvsem na temo telekomunikacij. Potem so bile omenjene tudi oziroma trgovske, eh, trgovinsko pravo, ampak to je opcija. Tisti trgovci, ki eh, to želijo, lahko delujejo v celi Evropi za široko zaščito. in to so tudi dodatne opcije. Omenjeni so bili tudi pomembni elementi, kjer lahko veliko um, privrčujemo, to je digitalizacija javnih trgov, ja, um, javne uprave, to gre za 18 odstotkov um, BDP Evropskega in v zvezi s tem bi povedal, da sem predlagal več pobud skupaj s kolegi v smislu digitalizacije. Pred kratkom je šlo za elektronski podpis in tudi za nove eh, elektronsko zdanje računov. Torej, tu bi si želel napredovati z vami skupaj na poti k digitalizaciji javne uprave in javnih trgov in tu lahko prihranimo do 18 milijard evrov letno. Če bi dejansko uspelo javna naročila v celoti digitalizirati. Tudi željo gospe Stilas bi povzel, komisija je tu že nekaj storila za omejevanje restriktivnih praks, trg se razvija in z vsemi strategijami spremljamo ta razvoj. To pa pričakujem tudi od uh, pobude Licensing Europe. Danes popovdne bomo izvedli oceno ob polčasu in tu računam na rezultate številnih delavnic um, v smeri odprtja enotnega trga tudi v takih točkah. Gospa Saja je omenila pobudo glede eh, upravljanja in tudi glede rokov, ki jih je treba včasih upoštevati za doseganje ciljev. Hvala lepa za posluh in še enkrat hvala poslancema, ki sta to pospeševala to temo, gospod Harbor in pa pročevalec v senci. Hvala lepa za te pomembne prispevke za nas, tako lahko sredotočimo te teme, potrebujemo pregled nad tem velikim izzivom digitalnega notnega trga. Hvala